Good afternoon, ladies and gentlemen. It is quarter. Dober dan, kolegice in kolegi. Ura je 15 čez 3. Pričakujem, da se nam bodo kolegi iz odbora regiji takoj pridružili. Imeli smo zamudo na dopodanskem sestanku. To je verjetno razlog, zakaj ni z nami še toliko kolegov. Predlagala bi, da začnemo za naslednjo točko na dnevnem redu. To je študija, ki smo jo dali v izdelavo političnemu oddelku B in sicer gre za uporabo javno-zasebnih partnerstv v kohezijski politiki. Odbor regij je zaprosil oddelek B, da naj izdela to študijo. A, torej, podrobne odločbe o javno-zasebnih partnerstvih so bili vključeni v zakonodajni okvir kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Vedno eh, večji interes je po boljšem razumevanju kombinacije zasebnih in javnih virov. V Evropi se večina projektov javnog, zasebnega partnerstva usmerja v prometni sektor, zlasti eh, v cestni eh, promet in eh, ta študija bo pomembna za eh, naše poročilo o izvajanju glede eh, trajnostnega prometa. Poročevalec je gospod Navakov, ki bo tudi prisoten na tem sestanku. To študijo bo pripravila gospa Laura Del Ponte iz Centra za industrijske študije iz Milana. Ona je tudi vodja tega raziskovalnega projekta. Uh, Besedo bom dala gospi Lauri Del Ponte, medtem pa se nam bo pridružilo več članov odbora. Beseda je vaša. Hvala lepa za te uvodne besede. Vse vas lepo pozdravljam. Moram povedati, da sem zelo vesela, da sem eh, danes z vami. Rada bi vam predstavila izsledke te študije o vlogi javno-zasebnih partnerstev v kohezijski politiki. Ta študija preučuje. A, eh, uporabo um, javno-zasebnih partnerstev v kohezijski politiki in predstavila bom tudi nekaj uh, lekcij, ki se jih lahko naučimo iz izvajanja. To temeli na uporabi različnih raziskovalnih metod. Uh, uporabili smo pregled literature, um, potem smo opravljali intervjuje in um, uporabili smo tudi osem študij primerov. Uh, Kaj je javno-zasebno partnerstvo? Imamo več definicij tega, kaj je eh, javno-zasebno eh, partnerstvo in obstaja cela paleta različnih oblik. To je dvisno, odvisno od eh, odnosa med javnim in zasebnim partnerjem. Javno-zasebno partnerstvo je nekak krovni partnerstvo pojem, znotraj katerega obstajajo različne oblike. Tukaj gre od tega, da črpamo storitve eh, od zunaj in tako naprej. Eh, tukaj gre navadno za sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjev. Eh, imamo pa tudi bolj specifične opredelitve. Eh, ki se uporablja naprimer v strokovnem centru za, Evro, za javno-zasebna partnerstva. Eh, tukaj je opredeljeno to, da je treba združiti operativne in eh, konstrukcijske vidike. Torej, glede na to, da so to posebne pogodbe, uh, uh, imajo uh, pa te pogodbe, čeprav so raznolike, vendarle nekatere skupne lasnosti. Uh, naprimer, uh, tukaj gre za dolgoročno partnerstvo, ki traja uh, 15 do 30 let. To so tudi pogodbe, ki temelijo na uspešnosti. To pomeni, da se pogodbe osredotočajo bolj na um, output kot na input. Uh, Potem eh, ključni koncept v javno-zasebnem partnerstvu je tudi porazdelitev tveganja. To pomeni, da stranka prevzame tisto tveganje, ki ga eh, najbolje obvlada. Potem obseg in kompleksnost. To je tudi nadaljna lastnost takšnega odnosa. Eh, tukaj gre za integracijo različnih ciklov in potem še eh, davčna obravnava in pa stroškovna učinkovitost. To sta ključna koncepta, eh, na katerih temeli odločitev za eh, javno-zasebno partnerstvo. Zakaj gre pri stroškovni učinkovitosti? Torej, želimo doseči kar najmanjše stroške in pa takšen projekt, ki bo služil javnosti. Eh, ponavadi je treba upravičiti javno-zasebno partnerstvo sa stroškovno učinkovitostjo. Potem davčna obravnava izdatkov. To je nekaj zelo kontroverznega. Kaj ti v skladu s predpisi Eurostata je tako, da če obstajajo predpisi, potem eh, je možno izdatke eh, izuzeti iz bilanc in to pomeni, da se odgovornosti odložijo. Kaj so morebitne koristi in tveganja javno-zasebnih partnerstev? Javno-zasebna partnerstva so zelo kontroverzna in uh, sicer na akademski in uh, politični ravni so mnenja zelo različna. Pravzaprav ni razloga, uh, ni uh, dokaza o tem, da bi se javno-zasebna partnerstva, partnerstva bolje odrezala kot uh, bolj tradicionalni javni razpisi. Um, torej, to je nekaj zelo specifičnega za kontekst in pa za projekt. Možnost je ta, da eh, dobimo vzvod za zasebna eh, sredstva, potem eh, lahko se izboljša tudi učinkovitost, lahko se izkoristi učinkovitejši zasebni sektor in tudi zasebni sektor lahko pravzame tveganja. To so prednosti. Tukaj pa je tudi nekaj slabih strani. Naprimer, više transakcijski stroški, zaradi tega, ker je to bolj kompleksno. Potem imamo tudi više stroške za financiranje. Potem lahko se izgubi preglednost, lahko se izgubi porazgubi tudi odgovornost. Poleg tega eh, tudi eh, prožnost ni dobra, to je povezano z dolgoročnostjo pogodbe javno-zasebnega partnerstva. Kaj so poglavitne lasnosti trgov javno-zasebnih partnerstev v Evropi? Ti trgi v Evropi so nenehno rasli do leta 2006 in takrat je finančna kriza ta trg zelo udarila. Eh, torej, ta trg je najprej stagniral, potem pa je začel upadati. Če si zadevo pogledamo geografsko, Združeno kraljestvo je največji trg javno-zasebnih partnerstev v Evropi. In to je pravzaprav eh, največji eh, trg javno-zasebnih partnerstev na svetu. med 2005 eh, in 2015 je eh, ta trg je bil odgovoren za 45 odstotkov dobička iz teh trgov. Potem v smislu eh, sektorjev je promet poglavitni sektor. Ta partnerstva se nanašajo najbolj na cestni sektor in ta sektor dosega 65 odstotkov. Potem še nekaj besed o velikosti. Eh, vedno manj je povpraševanja po velikih projektih. In pred, v zadnjem času uh, so se pojavili uh, majhni projekti javno-zasebnega partnerstva in sicer zlasti na področju energetske učinkovitosti. Um, zakaj uh, smo vključili javno-zasebne partnerstva v zakonodajni postopek kohezijske politike? Eh, torej, razlog je v tem, zakaj smo, eh, torej želeli smo okrepiti udeležbo zasebnega sektorja v oblikovanju in izvajanju kohezijske politike. Želeli smo doseči tudi eh, večji finančni vzvod. Torej, ti, ta pristop ima prednosti, to je dobro tudi za humani sektor in tako dosežemo tudi više standarde na področju učinkovitosti in pa na področju usmiranja po rezultatih. Kombinacija kohezijske, virov kohezijske politike in javno-zasebnih partnerstv je potekala na ad hoc bazi. Eh, Naprimer, Tagosov most v Lizboni, eh, to je primer za to, 2007-2013, eh, v tem obdobju pa je bilo tako, da so so uh, postali ti predpisi bolje artikulirani, cilji so bili bolje artikulirani in bolj specifični. V tem finančnem obdobju pa imamo specifične o, določbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki so bile vključene. Eh, tako smo odpravili nekaj regulatornih ovir, ki so veljale prej za uporabo PPP-ja v eh, kohezijski politiki zato da bi olajšali uporabo um, Evropskega um, sklada za strateške investicije, je pomembno upoštevati določene lastnosti javno-zasebnih partnerstv. Torej, uh, sedaj imamo bolj fleksibilno usklajanje postopkov javno-zasebnih partnerstev in pa dodelitve. Um, nepovratnih sredstev. Kako uporabljamo um, javno-zasebna partnerstva v kohezijski politiki? Najprej bolj sporadično, to ni temeljilo na nobeni strategiji. Najprej se je to osredotočalo na velike projekte, naprimer v Grčiji, na Portugalskem in v Španiji. Torej, ti projekti so bolj podpirali velike projekte obstaja pričakovanje, da bo uporaba javno-zasebnih parst partnerstv eh, eh, še narasla. Ni povezave med ravnjo razvoja eh, nacionalnega trga PPP-ja in pa uporabo PPP-ja v kohezijski politiki. Primer je naprimer Združeno kraljestvo kajti lahko pride do neskladja med prioritetnimi sektorji, kjer se PPP-ji uporabljajo na nacionalni ravni in pa eh, med eh, prioritetami operativnih projektov. Kar se tiče sedanjega obdobja, je tako, da ni dokaza, da um, je sprejem specifičnih določb spodbudil um, uporabo javno-zasebnih partnerstev v uh, financiranju strukturnih projektov. In kako je s podatki? Zelo malo jih imamo na razpolago. In uh, to je zelo omejujoč dejavnik v tej študiji. To, to razlog pa je ta, da nimamo neke osrednje baze podatkov, e, iz katere bi izhajalo, kako je skombinirano uporabo PPP-jev in pa e, finančnih instrumentov. Torej podatke imamo iz finančnega obdobja 2007-2013. Ampak e, Kaj nam povedo podatki? Uporaba PPP-jev v kohezijski politiki je še vedno zelo omejena. Od tisoč poglavitnih projektov jih je bilo samo 27 opredeljenih kot projektov javno-zasebnega partnerstva. Podatki kažejo tudi, da prevladujajo projekti cestnega prometa in podatki kažejo tudi, to, da eh, se izkušnje z mešanimi primeri osredotočajo v Grčiji, na Portugalskem, v Španiji in v Franciji. Kaj se lahko naučimo iz izvajanja mešanih projektov javno-zasebnih partnerstv? Dva poglavitna razloga sta, če posežemo po njih torej morajo biti eh, eh, strukturni, eh, strukturne sredstva v najkrajšem obdobju. Torej, davčni razmisleki in pa premalo javnega financiranja sta ključna dejavnika. Regulativne omejitve so omejevalo uporabo PPP-jev v kohezijski politiki. Razlog je bil ta, da je bilo treba uskladiti časovni okvir obih procesov. Ni razloga, da večja uporaba javno-zasebnih partnerstv vodi k višji stopni absorpcije. Nasprotno, upravni organi, ki se eh, ukvarjajo s tem, eh, pravzaprav ne posežejo potem zaradi tega, ker so stvari zelo kompleksne. Mešani projekti PPP se ob koncu navadno zaključijo v skladu z roki in v skladu z omejitvami proračuna. Pravzaprav projekti, ki so bili na začetku uspešni projekti PPP, imajo lahko negativno negativne finančne posledice. To je veljalo za most Tagus v Lizboni kajti večkrat so se, negativno, so se pogovarjali o tej pogodbi in to je imelo potem tudi negativne finančne posledice. Kombinacija kohezijske politike in pa projektov PPP je lahko koristna za obe strani. Naprimer, uporaba viro kohezijske politike lahko zagotovi, vi, da, da se spoštujajo višji okoljski standardi in pa da se socialni vidiki bolje vključijo v projekte PPP. Mešani projekti PPP, ki so zajeti v to študijo, pravijo sledeče oziroma pokažejo sledeče. Javni sektor je izrednega pomena za uspeh projekta. Zlasti zmogljivost javnih akterjev pri eh, koordinaciji ciklov je, to je bilo nekaj izredno pomembnega, kajti znižali so tveganje, to so zagotovili na različne načine, naprimer zagotavljali so dodatne storitve. Naprimer, eh, grška vlada je morala pri izgradni letališča eh, podati eh, svoj prispevek. Potem imamo tudi v Združnem kraljestvu projekte za široko pasovni internet in uh, vlogo so prevzele tudi lokalne oblasti za uporabo širokopasovnega interneta. V naši študiji imamo en primer neuspelega projekta. E, to je primer iz Biarica pogodba PPP je bila končana in sicer zaradi tega, ker ni bilo politične podpore in zaradi napak, ki so bile storjene pri oblikovanju projekta, zlasti kar se tiče po napovedih glede povpraševanja. Kaj pa so storile eh, inštitucije Evropske unije za to, da bi spodbudile PPP v kohezijski politiki? Kar se tiče vlog inštitucij Evropske unije, je tako. Evropska investicijska banka je odigrala zelo pomembno vlogo pri spodbujanju projektov PPP. EIB eh, e je podala svojo podporo in sicer eh, preko dveh poglavitnih kanalov. Zagotavlja finančne instrumente, ki lahko olajšajo um, finančni vidik teh projektov, tako da so ti deležni, da imajo uh, uh, zasebni ulagatelji boljše pogoje. Primer takšnega instrumenta je naprimer finančni instrument Jessica. EIB zagotavlja tudi svetovanje, naprimer uh, preko uh, strokovnega centra za uh, javno-zasebna partnerstva vendar eh, niso dajali nasvetov za mešane projekte PPP. V večini držav članic imamo osrednje upravljane enote PPP. To, da omejeno število teh uh, enot spodbuja tudi eh, kombinacijo uh, evropskih strateških in investicijskih skladov in PPP. Edina izjema je Grčija, ki je pristop PPP vključila v izvajanje svojih operativnih projektov. Uh, dve drugi državi, ki sta bili zlasti proaktivni pri spodbujanju PPP-ja v kohezijski politiki, sta Hrvaška in Poljska. Kaj bi lahko izboljšali? No, prvič moramo povedati sledeče. PPP je samo ena od, možni, od možnosti uh, pri uh, kohezijski politiki. In uh, uh, vse to, torej uporaba teh projektov bi morala temeljiti na razmisleku o stroškovni učinkovitosti. Nujno je treba uh, izdelovati oceno o stroškovni učinkovitosti in sicer na vseh ravneh. Tretjič, uh, izbira tega modela bi, bila more, uh, bi, bi morala biti bolje vključena v načrtovanje, vključno za regionalno ravnjo to bi pomenilo, da bi lahko, uh, to, da bi lahko um, ex post oceno uh, mešanih PPP-jev uh, izvajali uh, sistematično. Potrebujemo tudi več ocene preteklih mešanih projektov BBB-ja. In končno pomembno je ulagati tudi v strokovno znanje eh, in sicer na eh, prijavni upravi na lokalni in regionalni ravni. Toliko z moje strani in veselim se vaših vprašanj. Hvala lepa. Hvala lepa za to izčrpno in zanimivo predstavitev. Sedaj pa eh, lahko postavljate vprašanja. Izvolite bi imel kdo kakšno vprašanje oziroma kdo bo začel. Dame imajo prednost, gospa Demato. Hvala lepa. Opravičujem se v imenu kolegov, če niso prisotni. Imela bi eno vprašanje. Govorili, smo o velikih, uh, proje, govorili ste o velikih projektih. Uh, Kako pa je z majhnimi in srednje velikimi eh, podjetji, ki so prispevali k razvoju in kako je z delovnimi misti? Imate kakšne podatke v zvezi s tem, v zvezi z manjšimi projekti? Dobro, se pravi, nimamo te metode vrednotanja, ampak to bi bilo zanimivo izvedeti. No, potem eh, je tukaj tudi okoljski vidik. Zanimalo bi me, če imamo okoljske projekte, In ali so ti zajemali naprimer eh, tudi eh, očiščenja industrijskih objektov in tako naprej. Kako je z majhnimi projekti, to bi me zanimalo in koliko delovnih mest je bilo ustvarjenih in zanima me, ali so projekti tudi na okoljskem, vidik, eh, okoljskem področju. Hvala lepa, gospod Novakov, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil za to predstavitev. Tema je izredno zanimiva, čeprav eh, tega ne odraža prisotnost v tej dvorani. Vem pa, da so javno-zasebna partnerstva še vedno ena od ključnih možnosti za lokalne, za nacionalne oblasti, da zagotovijo zadostno eh, raven ulagan za ključne projekte. Mislim, da je pred nami velika naloga. Mislim, da je treba to študijo prevesti v razumljiv jezik za eh, državljane ali pa vsaj za tiste, ki so odgovorni za razvoj projekta v državah članicah. Ti morajo razumeti, kako bodo prišli do najboljših praks in kako se bodo eh, česa naučili iz te študije. In mislim, da je to naloga članov tega odbora. Naša naloga namreč je, da obrazložimo, kako Evropska unija deluje, kako financira in kako lahko zasebni vlagatelji eh, prejmejo pomoč Evropske unije. Ni čudno, da ne glede na to, eh, kako veliko je financiranje eh, iz javnega sektorja, bodo sredstva iz privatnega sektorja vedno višja. Zato jih moramo pritegniti, moramo najti način, kako jih bomo privlačili. Določena, eh, torej mi moramo zagotoviti določeno raven javnih virov, zato da bomo pritegnili kar se da veliko zasebnih sredstev. Eh, hvala lepa za to študijo, eh, to je zelo dragocena študija. In uh, Moja naloga je, da bom to, kar sem se danes naučil, posredoval tistim, ki razvijajo in izvajajo projekte vsaj v mojem volivnem okrožju in v moji državi. Hvala lepa. Hvala lepa, dovolite, da vam jaz postavim eno vprašanje. Nekajkrat ste omenili države članice, kjer je najvišja raven uporabe eh, PPP-jev za finančno upravljanje in pa za izvajanje projektov. Ali mislite, da obstaja povezava med gospodarskim razvojem eh, regij, kjer se uporabljajo ti PPP eh, projekti, torej kjer imamo visoko raven eh, investicij in visoko rast, in pa med eh, eh, regijami, kjer potrebujemo investicije, imamo pa nižjo gospodarsko rast. Torej, ali razpolagamo s podatki v zvezi s tem? Kajti jaz bi predlagala PPP-je kot opcijo za nekatere eh, projekte investicij. Torej, če imam ja, jaz takšen predlog, potem mi lokalne in regionalne oblasti odvrnejo, da je to nekaj zelo dragega, da si tega ne morejo privoščiti vsi. Torej, to je moje vprašanje. Ali lahko pokomentirate to? Hvala lepa. In torej, to so naša vprašanja. Okay, uh, thank you very much for this. Hvala lepa za vaše zelo zanimive pripombe. Najprej se bom odzvala na vprašanje o velikih projektih in pa o majhnih in srednje velikih PPP-jih. Večina PPP-jev vključuje velika ulaganja v velike infrastrukture in to zajema velika podjetja. Imamo pa tudi e, primere v Nemčiji, naprimer, kjer je trg PPP bolj razvit na, regiola, na regionalni ravni. In majhne in srednje velika podjetja so zelo udeležena na trgu PPP-jev. Nimamo podatkov eh, o tem, koliko delovnih mest je bilo ustvarjenih, kajti eh, to poročilo se ni osredotočalo na to. To, da v GD regijo bi morali razpolagati s tovrstnimi podatki. Potem eh, vaše drugo vprašanje. Eh, vprašali ste po povezavi med regionalnim razvojem in oziroma eh, uporabo PPP-jev. Torej, to je gotovo problem. Tudi Grčija, naprimer, ki veliko uporablja PPP-je, Eh, v okviru um, eh, IFAS-ja. Tu, eh, tukaj je motor nacionalna raven. Za gr grški vladi je zelo težko prepričati regije, da naj uporabljajo te instrumente. Isto velja za Polsko ali pa za Hrvaško. Torej, zelo je vse odvisno od prisotnosti strokovnega znanja v regijah in pa od pomoči, ki jo nudi nacionalna raven. Dobro, hvala lepa. Res eh, bi se vam rada opravičila, res eh, se opravičujem, da eh, naših kolegov danes eh, ni tu, ampak sedaj smo prejeli to poročilo, poročilo smo razdelili. Če bomo imeli kakšno vprašanje, jih bomo naslovili timu, ki je pripravil to poročilo. Hvala lepa za vašo predstavitev in hvala lepa za vašo udeležbo na tem sestanku. Sedaj smo zaključili s to točko dnevnega reda. Sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko, to pa je izmenjava mnen o poročilu na lasno pobudo, ki ga je izdelal Andrej Novakov. Eh, tukaj gre za spodbujanje trajnostnega prometa in odpravljanje oskih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah. Člen 9.7 iz uredbe o skupnih določbah. Besedo bom dala kolegu Novakovu, da nam bo predstavil svoj pogled na to poročilo. Hvala lepa. Hvala, da ste mi dali besedo. Vesel sem, da lahko danes tukaj predstavljam 50 odstotkov poslancev tega odbora. Res je to zelo velika odgovornost. No, poleg naše predsednice seveda. No, um, kljub zapletenemu naslovu tega poročila se bom skušal kar najbolje odrezati. No, opazil sem med tem, da je tukaj še nekaj več poslancev. Torej, kljub zapletenemu imenu bom skušal podati svoje enostavno razumevanje tega, zakaj je to pomembno in zakaj sem se odločil, da se bom ukvarjal s tem poročilom. Odrasel sem v podeželski družini v, na bolgarskem področju podeželju. In a, zato razumem, a, zakaj so povezave tako pomembne. To pomeni, da lahko pravočasno greš na delovno mesto. Tu na delovno mesto, da lahko pravočasno dobiš svoje dostave, da imaš povezavo z javnim prometom, in to tudi pomeni, da imaš manjše možnosti, da bi imel nesrečo na cesti kaj ti s tem so povezane tudi eh, kakovostne ceste. Se pravi, promet se dotika praktično vsakega vidika našega življenja, posredno ali neposredno. Naš pristop k prometu, se pravi, ni zgolj neka politika. Gre za vprašanje razvoja Evropske unije. In zdi se mi, da ta izjava ni preveč ambiciozna. Želel bi z vami podeliti določene številke. Ne bom omenil vseh številk, ampak mislim, da če naštejem samo nekatere izmed njih, um, bom ponazoril, kako, pomembn, kako pomemben je promet. Dobro je, da imamo omrežje TNT. Eh, obstaja razlog za to. Če bomo to mrežo razdelili do leta 2030, bomo državljanom dali na voljo 10 milijonov delovnih mest. 10 milijonov družin bo tako lažje vzgajalo svoje otroke, zadostovalo svojim potrebam in tako naprej. Če tega ne bomo naredili po drugi strani, pa bi lahko izgubili skoraj 2 odstotka 2 odstotka BDP-ja. Izgubili bomo 2 odstotka rasti, to je skoraj polovica trilijona. No, sicer sem se pri poročilu osredotočil na to, kaj smo mi dosegli, kako učinkovite so bile naše naložbe. Bi pa vseeno želel uh, vse vso energijo usmeriti v izvajanje mojih idej, o tem, kako bi naj izgledale naložbe v promet v prihodnje. Ne na zadnje imamo v zadnjem času kar nekaj zaskrbljujočih znakov, tako se recimo več sredstev prenaša iz CEF-a, iz kohezijske politike v CEF in to povzroča nestabilnost, nepredvidljivost v naših državah članicah države članice morajo naprej eh, načrtovati, kako bodo financirale svoje projekte, kakšne projekte želijo imeti. In res ni treba, da tukaj tekmujemo med seboj institucije, parlament, komisija, lokalne, lokalni organi. Ne nazadnje govorimo o evropskih družinah in o njihovi usodi. Biti moramo torej kar se da odgovorni pri teh vprašanjih. Trenutno rezerve kažejo na to, da lahko financiramo približno eno tretjino upravičenih programov, ko gre za zmogljivo za povezovanje Evrope. Drugi projekti sicer imajo dobre Eh, indikatorje, ampak mi preprosto nimamo dovolj sredstev za to, da bi jih financirali. Če torej promet za nas prednostna naloga, potem to mora biti prednostna naloga tudi za proračun. Najti moramo načine, kako zapolniti te vrzeli. No, mislim, da bi morali ohraniti na isti stopni sredstva, ki so namenjena za ESIF, kajti naši župani, naša mesta si to zaslužijo in tudi to pričakujejo od nas. Trenutno že, je že izvajanih nekaj projektov, financiranih z evropskim denarjem, ki so že pokazali pomembne rezultate manjene sreče. Eh, zaradi slabih pogojev na cesti, manj ljudi je zaradi tega umrlo. Potem poskrbeli smo tudi za eh, dobro okolje, za majhna in zene velika podjetja, tako da lahko ta podjetja rastejo, se razvijajo. Eh, No in tukaj samo ob strani želim povedati, da so MSP hrbtenica evropskega gospodarstva, saj poskrbijo za tisoče delovnih mest. No in seveda vse to zahteva dobro infrastrukturo. Tako da vsi vidiki naših politik, ustvarjanje delovnih mest, gospodarska rast, varnost na cestah, celo izobraževanje in inovacija, vsi potrebujejo dobro prometno infrastrukturo. In tukaj bom sedaj omenil nekaj, kar mogoče v tem trenutku ni tako zelo priljubljeno. Na različnih konferencah številni govorijo o tem, da v bodoče več ne bomo potrebovali voznikov, ker bodo avtomobili vozili avtomatsko, potem tudi letala bodo sama letela, imeli bomo drone in tako naprej. No, jaz sem tukaj mogoče nekoliko bolj konzervativen in tradicionalen. Ne glede na to, kako bo naše življenje v prihodnosti digitalizirano, bomo vedno potrebovali večja pristanišča, širše ceste in zmogljivejše vlake kaj ti živimo pač v materialnem svetu. Zato ni treba, da se odpovemo našim prednostnim nalogam. Še naprej moramo mm, ulagati v promet, moramo se tudi naučiti česa iz preteklih lekcij. No, kar nekaj primerov ozkih grl imamo v Evropi. Številne države članice investirajo v isti prometni koridor, ampak tiste, ki so ob koncu koridorja, menijo, da to pač za njih ni tako pomembno in v to ne investirajo. In potem celoten koridor postane neuporaben. Recimo vlak mora potovati 400 km, poveže štiri države članice in potem se vse skupaj zaustavi 60 km pred ciljem ali pa vsaj eh, se zmanjša učinkovitost. Takšne primere moramo preprečiti, države članice moramo preprečiti v to, da je smiselno vlagati v evropske projekte. In, uh, če nam bodo sedaj vzeli rezervo za uspešnost, nam to ne bo uspelo. Državam članicam smo obljubili to rezervo za uspešnost, um, zato da bi jim zagotovili rezultate. Tako da, če sedaj sredi igre spreminjamo pravila, pač ne bomo mogli doseči ciljev. Naši partnerji v državah članicah si zaslužijo predvidljivost, preglednost. še posebej, ko gre za financiranje. Tako da kakršnakoli prerasporeditev sredstev bi morala biti skrbno preučena. Najprej potrebujemo oceno operativnih programov in uh, moramo se tudi držati obljub, ki smo jih dali na začetku programskega obdobja če ne bomo na koncu zakonodajnega obdobja morali odgovarjati, morali bomo povedati, kaj smo dosegli in kaj šlo na robe. No in jaz hočem biti odprt do mojih voljivcev in želim uh, iskreno reči, da sem naredil vse, kar je bilo v moji moči, zato da bi oni dobili to, kar si zaslužijo. Ja, res je, da smo se prvič v zgodovini združili v imenu vrednot, ampak za vsemi temi vrednotami, himno, zastavo, potrebujemo tudi konkretna sredstva, s katerimi bomo lahko izboljšali vsakodnevna življenja ljudi. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Najprej je na vrsti gospod. Eh, zahvaljujem Picula. Inicijativi da prije prezentacije nacrta izvješća šta i na taj način pripremimo budući rad na iznimno bitnoj temi. No, zahvaljujem se poročevalcu za delo na tej pomembni temi. Prometna infrastruktura je seveda izredno pomembna za državljane. V beli knjigi je zapisano, da bi morala kohezijska politika podpirati trajnostne oblike prometa. In seveda moramo ob tem odpraviti tudi vsa oska grla. To tudi spada k osmemu tematskemu eh, cilju tematske politike v obdobju do leta 2020. Če govorimo o inteligentni mobilnosti, če govorimo o čistej mobilnosti, potem eh, seveda potrebujemo podporo iz regionalnega sklada in iz kohezijskega sklada. Za takšnimi naložbami pa moramo seveda doseči kar največji možni učinek v tem programskem obdobju. Zato smo stavili predvsem na mm, ustrezno strateško okolje. In to pomeni, da morajo države članice sprejeti obsežen prometni načrt v tem načrtu morajo natančno navesti, kakšne projekte želijo izvajati za to, da bi prispevali k vseevropskemu prometnemu omrežju TNT. Tako imamo tukaj recimo 750 milijonov evrov, ki smo jih uložili v železniški promet v Češki republiki. Potem 30 milijonov evrov smo investirali v izgradnjo železnic na Mačarskem in pa. Še druga sredstva smo, smo v to investirali. Seveda pri tem naletimo tudi na različne ovire pri izgradnji teh omrežij. Sam prihajam iz Hrvaške, ker imamo največ problemov na področju železniške infrastrukture. Eh, jaz mislim, da bi se mi lahko tukaj bolje odrezali, ampak zato bi morali v kohezijski politiki ohraniti osredotočenost na tematske cilje Seveda treba pri tem upoštevati potrebe in značilnosti vsake posamezne države ali regije. Upoštevati moramo, ali gre za urbana območja ali za regionalna območja ali morda za zaostale regije. Uh, upoštevati je treba tudi razno razne geografske omejitve. Tukaj recimo govorim o regijah na severni, v severni Evropi, kjer uh, so območja zelo redko poseljena, eh, potem tudi gorska območja in tako naprej. Samo na ta način bomo lahko degli naš cilj zagotavljanja enakih pogojev na celotnem evropskem trgu in pa ustrezen premet, prometni pretok v celotni Evropski uniji. Gospod Miltenburg, hvala lepa zamudil sem del uvoda, ki ga je podal gospod Novakov, ampak pripričan sem, da bomo imeli zanimivo izmenjavo stališč. Govorimo o trajnostnem prometu in o odpravljanju oskih grv. Tukaj bi res morali poskrbeti za tesno sodelovanje z EFSI-em in pa z ustanovo za povezovanje Evrope. Pomembno je poskrbeti za sinergije med IRDF, e med koh kmetijskim skladom in pa med uh, cefom. To je bistvenega pomena. Če bomo lahko kombinirali različne načine financiranja, bomo lahko poskrbeli za več evropskih projektov z dodano vrednostjo. V... Na področju prometa uh, skušamo uresničiti mrežo TNT in tukaj potrebujemo vsa sredstva, ki so na razpolago. Kajti zelo pomembno je najti dovolj sredstev za to, da bomo lahko financirali celotno omrežje in ne samo glavnih koridorjev. Zato mislim, da bi morali v to vključiti tudi manjše čezmejne infrastrukturne projekte. To mora jo postati prednostni projekti v okviru interrega po letu 2020 z nekaterimi nepovratnimi sredstvi iz uh, um, IRDF-a e bi morali investirati v projekte, ki so pomembni predvsem za čezmejno sodelovanje v čezmejnih regijah. Ko govorimo o investicijah v infrastrukturo, se moramo osredotočiti na tri stvari. Prvič, najprej moramo poštevati načelo onesnaževalec plača, potem uh, spodbujati, spodbujati moramo tiste oblike prometa, ki so čistejše in pa um, uveljaviti moramo načelo plačila za uporabo. Recimo, govorimo o plačevanju cestnin. Evropska unija mora res poskrbeti za trajnostni promet. Um, Eh, recimo pripravljamo tudi revizijo direktivo evro vinjeti. Potem eh, prav tako moramo prejiti iz eh, nekega mozaika nacionalnih prometnih infrastruktur v resnično evropsko prometno mrežo. Čezmejne regije so pogosto zanemarjane strani nacionalnih oblasti, ampak če poskrbimo za izvajanje čezmejnih projektov, potem lahko ti res prispevajo k dodani vrednosti in dajo zagon obmejnim regijam. No, potem tretje načelo, ki je zelo pomembno, pa je načelo use it or lose it. To smo uvedli ob um, vzpostavitvi ustanove za povezovanje Evrope. Gre za načelo, da moramo sredstva porabiti za točno določen namen in v točno določeni časovnici. Če država članica tega ne more doseči, potem ta sredstva izgubi. S tem bomo povečali učinkovitenost in smotrnost porabe denarja, eh, prav tako pa bomo časovno bolj učinkoviti pri izvanju projektov. Veselim se sodelovanja za gospodom Novakovom pri tem poročilu. Potrebujemo bolj smotrno financiranje za trajnostni promet, ki bo prinesel več dodane vrednosti na evropski ravni. Hvala ko speva Lina ni tukaj. Tako da dajem besedo gospe Damato. Gospod Rope, želite besedo, ne? Gospa Damato. 20 minuti. Imam na voljo 20 minut, lahko govorim 20 minut? Ne, saj se šalim. To poročilo, obravnava zelo pomemben cilj kohezijske politike, kajti zelo pomembno je to, da odpravimo oska grla in pa eh, da zagotovimo eh, vzdržen promet ta tema je zelo pomembna za celo vrsto ciljev, naprimer za gospodarstvo z nizkimi ali pa ničnimi izpustici odvaja. To je pomembno tudi za okrepitev majhnih in srednje velikih podjetij. In to je dobro tudi zato, da bi eh, znižali razliko, ki je vedno večja med mesti in eh, podeželjem. Rada bi povdarjala, da je zelo pomembna sinergija, to so omenili že drugi kolegi, med strukturnimi skladi in pa instrumentom za povezovanje Evrope. Zadnje informacije eh, sa strani komisije eh, nas sicer skrbijo, kajti ne vemo, koliko eh, virov bo ostalo na voljo v okviru kohezijske politike za promet. In rada bi navedla primer iz juga Italije. To so regije, ki bi lahko najbolje koristile strukturne sklade. Tam imamo poseben položaj. Na voljo imamo različne vire, naprimer na regionalni ravni, za vzdržni promet. Eh, lokalne in regionalne oblasti so do leta 2014 um, predstavile samo um, en seznam projektov, ne da bi dodale katerega koli drugega. Budžet znaša 20 milijard evrov. Torej, treba je delati na sinergiji. Naj vam podam banalni primer. Lahko se odločimo tudi uh, to, da bomo investirali v električni promet. Ampak če ne bomo spodbujali uporabe in pa proizvodne električnih avtomobilov, če ne bomo imeli polnilnih postaj, če ne bomo imeli infrastrukture, potem ne bomo prišli nikamor. Naj vas spomnim, da eh, je cilj eh, tega tematskega področja ta, da bi izboljšali mobilnost oseb in sicer preko ravnotežja eh, in sicer preko takšnega prometa, da bi kar najmanj škodili okolju, da bi izboljšali kakovo življenja in da bi znižali število žrtev. Imamo tudi specifične črte, naprimer izboljšanje železniške ponudbe. Eh, pa tudi eh, naprimer okrepitev logističnih in pristaniških eh, sistemov. V, držav, v posamičnih državah članicah pa se soočamo, v mislih ima naprimer Italijo in Francijo, z željo, da bi vlagali v infrastrukturo um, Torino-Lyon. Uh, to je povsem uh, nekorizna povezava, kajti na jugu imamo um, območje, kjer imamo enotirno železnico. Če želimo res zagotoviti prehod na železnico, potem moramo zagotoviti eh, financiranje visokohitrostnih železnic. Naj sklenim, treba je ulagati v inovacijo, tudi na področju prometa. Treba je vzpostaviti tudi nov model družbe. Eh, biti moramo eh, pametna država. Eh, potrebujemo investicije javne in zasebne. Nikogar ne smemo pustiti za seboj. Državljani morajo biti polni zavedanja, morajo biti dobro obveščeni, zavedati se morajo prednosti novih modelov mobilnosti. Treba je podpreti tudi eko vzdržnost. Tako bomo spodbudili gospodarstvo in ustvarili nova delovna mesta. Eh, torej naš odbor sedaj o tem, razmišlja o tem tretjem cilju. In celobito si je treba pogledati to področje. Spodbujamo uporabo javnega prometa, zato da bi znižali izpuste CO2, -ja, pa tudi zato, da bi okrepili mikroekonomijo mestnih središč. Hvala lepa. Hvala. Nihče drug se ni javil k besedi, tako da dajem besedo gospodu Zilku. Ne vem, če sem to pravilno izgovorila. Gre za predstavnika generalnega direktorata Regio iz Evropske komisije. Hvala, sem Robert Suč iz uh, DigiRegio dobro je, da obravnavate to poročilo o tematskem cilju prometa v kohezijski politiki. Pravzaprav se komisija v glavnem strinja za vašimi stališči in tudi v naših službah trenutno razmišljamo o tem, kako bi lahko kar najbolje prilagodili to področje tudi za obdobje po izteku sedanjega večletnega finančnega okvirja. No, mislim, da so govorniki pravilno izpostavili vse pomembne vidike, torej transevropsko povezljivost, lokalni, urbani promet, eh, čisti promet, eh, trajnostni promet. Pravzaprav se je se dotaknili. Um, oziroma se te zadeve dotikajo vseh vidikov našega življenja in zato tega ne bomo mogli rešiti samo za zakonodajnimi ukrepi. Potrebujemo tudi nekaj posredovanja, koordinacije, zato da bomo vedeli, kako to urediti na najboljši način, da bomo vedeli, kdo se ukvarja z specifičnimi problemi in da bomo lahko zagotovili eh, investicije na najbolj učinkoviti način. Seveda so tudi čezmejne razsežnosti tukaj izredno pomembne. Eh, tudi tukaj moramo zagotoviti, za, moramo zagotoviti interoperabilnost infrastruktur. To je eden izmed načinov za dokončanje enotnega trga. Tako da takšne investicije v čezmejne projekte spodbujamo. No seveda je tukaj pomemben tudi novi vidik Eh, predhodnega pogojevanja za infrastrukturne promete v okviru programov kohezijske politike. Eh, vse države članice morajo sedaj razviti posebne načrte. Za države članice to ni bilo enostavno, ampak sedaj so vse uspele pripraviti takšne načrte, imeli so strežno strateško planiranje, tako da imajo sedaj dobro osnovo za investicije v promet in iz tega se bomo lahko prav gotovo veliko naučili v sedanjem programskem obdobju, lahko bomo razmislili o tem, kako bomo lahko to še ukrepili in izboljšali v naslednjem programskem obdobju. Toliko z naše strani, lahko vam samo še ponudim našo podporo pri pripravi poročila in hvala lepa z moje strani. Hvala, gospod Novakov, za zaključek razprave. Rad bi se zahvalil kolegom in poročevalcem v senci. Zahvaljujem se tudi predstavnikom komisije. Mislim, da je bila ta prva razprava dobro izhodišče in da bomo uspeli ustvariti dobre pogoje za to, da bomo lahko maja oziroma spomladi naslednje leto dobili dober rezultat. Hvala lepa. Hvala. Osnutek poročila pričakujemo februarja tako da bomo lahko spoštovali časovnico. Uh, tako, s tem smo zaključili z dnevnim redom našega odbora. Naslednja točka sprejetje sklepov koordinatorjev. Jih lahko sprejmemo? Dobro. Sprejeto. Ima kdo kaj pod točko razno? Ne. Potem naj vas spomnim na to, da bomo imeli izredno sejo v Štrasburu v torek 12. decembra med 4. in 5. uro popovdne. Naslednja eh, seja pa bo potekala 24, v sredo 24. januarja, cel dan in pa do povdne 25. januarja. Torej, to so bila moja sporočila, napoved naslednje seje. Na koncu bi se še zahvalila tolmačem. Seja odbora DG je zaključena.